herr präsident darf ich sie bitten platz zu nehmen? prosim da se usedete. štiriindvajset novembra dva tisoč šestnajst je bila prekinjena seja eh, evropskega parlamenta in sedaj nadaljujemo z obravnavami. Zapisnik in sprejeta besedila se je 24. novembra so na voljo. Eh, ali ima kdo kaj proti?